prinesli že na več 100 tisoč žrtov. Uporabljajo se, eh, uporablja se kemično orožje, eh, orožje masovnega uničevanja proti prebivalstvu. In sistematično moramo zahtevati, da eh, predsednik Asad odstopi. Obstajajo pa tudi številni primeri pregona kristjanov v Siriji džihadisti, uh, ki, financirajo, ki jih financirajo mnoge nevladne organizacije, so dosegle svoj cilj. Namreč skoraj so izgnali vse kristjane iz Homsa in drugih mest taka kazniva dejanja ne smejo ostati nekaznovana oziroma neimenovana. To vrstno prelivanje krvi je treba prekiniti in pri tem moramo biti aktivni. Srednji vzhod ni tako daleč od Evropske unije in naše partnerske države, kot je naprimer Turčija, naš, so naše zaveznice in so že prevzele kar veliko število sirijskih beguncev. Zaradi tega eh, še enkrat pozivam, da se prekine taka diskriminacija in da se te spopadi ustavijo. Obžalujem, da je oče Vanderluht bil žrtev, da je bil ubit v obleganju Homsa in eh, storilce eh, takih eh, kaznjivih dejanj je treba obsoditi. Hvala lepa, gospod Bielan, za dve minute in pol, gospod Belder. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Um, ehm, oče, Franz van der Lucht ni več med nami, ni več med živimi. Uh, Eh, ni eh, med eh, redkimi preživelimi v Homsu, da bi jim lahko pomagal. In pravzaprav tam sploh ni več krščanske skupnosti. V Pili so ga kljub eh, njegovemu zglednemu življenju. To je velika izguba ne le za Sirijo, ampak tudi za Evropo. To je bil neodvisen krščanski duh, od katerega bi se lahko veliko naučili. Na začetku eh, velikega nasilja je eh, videl nevarnost eh, satanističnega islamizma in mislim, da smo v Evropi deloma odgovorni za njegovo smrt. V rezoluciji o tem ni govora, ravno tako ni omembe um, resničnih dogodkov na mesto Kasab na uh, severovzhodu države prejšnji teden, ravno tako, prejšnji mesec, ravno tako ni govora o turškem vključevanju v napade proti armenskim krščanom. Tisti, ki so preživeli, um, 1917 leta poho, eh, poboje, morajo sedaj še enkrat bežati. Eh, tukaj je treba preiskati na mednarodni ravni ulogo Turčije eh, pri tem hudem napadu na sirijsko mesto, še posebej zaradi tega, ker je Turčija. Um, kandidatka za, v Evropsko unijo. Mislim, da je. Um ankarska politika do bližnjega vzhoda še vedno tabu. Hvala lepa za minuto, gospod Poselt. Hvala lepa, gospod predsedajoče. Danes govorimo o patru Vanderluhtu, ki je bil močenik. Sveda pa govorimo tudi o številnih drugih žrtvah, ki so bile žrtve mm, sirijske državljanske vojne videti moramo, da obstajata dva velika mlina. Po eni strani imamo Asadov režim, ki je sovražen do ljudi, po drugi strani pa imamo opozicijo, ki je v bistvu opozicija, ki želi oblikovati neko pseudo državo. In med tema dvema mlinskima kamnama je sedaj veliko manjšin v Siriji, med drugim tudi krščanska manjšina. Zato si moramo kot evropejci prizadevati za to, da bomo skrbeli za dialog in da bomo ločevali med tistimi deli opozicije, ki si prizadevajo za svobodo in tistimi, ki želijo to tiranijo nadomestiti znovo. Seveda pa moramo podpirati tudi tiste v viru režima, ki želijo podpirati miroljubn prihod. Zahvaliti se želim tudi kolegice De Kaiser, ki je omogočila, da smo lahko pripravili tako dobro resolucijo na to temo. Hvala. Hvala lepa, gospod Posold. Sedaj pa tri minute in pol, gospod De Kaiser. Merci, Hvala, gospod predsedujoči. Četrtič v tem letu glasujemo o eh, resoluciji o Siriji. Veliko različnih mnen, eh, veliko je nasilja, veliko je različnih ter terorističnih skupin in mislim, da še ena resolucija ne bo ničesar spremenila za prebivalce Sirije. Kljub temu pa si te resolucije želimo, zato ker je najhujša tišina v primeru takšnih žrtev. Izginjajo številni moški in ženske, boriti se moramo za pravico, eh, za človekove pravice in v to ni nobenega dvoma ne smemo pozabiti niti tudi na gospo za, ta, za, za taj nune, ki je eh, aktivistka za človekove pravice in ki je izginila oziroma so jo ugrabili skupaj z njeno družino. Pa pater eh, Dal Oljo, naprimer, ki je pomagal eh, ljudem v Siriji, se tja tudi vrnil. in njegova usoda je neznana. Pa tudi pater van der Lukt, ki je izgubil življenje. Za temi imeni se skrivajo številni odlični moški in ženske, ki še naprej upajo v demokracijo, v svobodo, v to, da je prihodnost svetlejša, da vse, vse te eh, žrtve ne bodo za ston. Leta 2011 se je nekaj spremenilo. Etnične in verske manjšine so preganjene. Zato so odgovorni tako režim, kot tudi zunani eh, dejavniki. Gre za nekakšen negacionizem, če ne priznavamo teh eh, kaznjivih dejanj. Ko sem na zadnje obiskala Sirijo, sem se tam srečala žrtvami in prisluhnila pričanjem tistih iz Malule. Gre za strateško mesto, pa tudi krščansko pomembno simbolno mesto. Ne gre zgolj za strateško, vojaško, operacijo. Na drugem mestu lahko obravnavamo prisotnost terorističnih skupin, ki so dobro organizirane, dobro financirane, to so kriminalni džihadisti. Režim jih preganja. Opozicija pa je včasih s temi skupinami eh, sodelovala. Te teroristične mreže, ki izkoriščajo vojno za svoj dobiček, škodijo celotni regiji in tudi Evropi. Vprašanje je, kako in kdo jih financira. Manjšine trpijo dvakrat, kot državljani in kot eh, bodi si etnične, bodi si verske manjšine. Na nas je, da pozovemo vse, da zaščitijo te manjšine. Dovolite mi, gospod predsedujoči, da z vami uh, delim še nekaj besed. Politične skupine so tukaj najpomembne. Gospod posel, z vami bom delila to besedilo. Hvala lepa, gospod Dekajzer, sedaj gospa Šak. Hvala lepa za besede. Težko si je predstavljati, da zaključujemo našo razpravo in mandat o človekovih pravicah ravno s Sirijo. Potrebujemo veliko več. Razlika je ogromna med uh, grozodejstvi na. Eh, terenu in tem, kar govorimo v tem parlamentu. Pozabljamo, koliko več lahko Evropska unija naredi in koliko mora več narediti, da zaščiti človekove pravice in koliko pravzaprav to od nje pričakujejo njeni državljani. Več kot 150 tisoč ljudi je bilo ubitih v Siriji, eh, več kot 6,5 notranje razseljenih in ne vem koliko beguncev po tej grozni vojni, v tej grozni vojni, koliko več še potrebujemo, da nas preprečajo. Danes pa govorimo o manjšinah in njihovi ranljivosti, eh, ne le o ženskah, eh, verskih in etničnih manjšinjah, ki vedno trpijo bistveno eh, več kot drugi. Gre za boj med džihadističnimi ekstremisti in um, režimom. Um, seveda uh, obžalujem uh, smrt očeta Vanderluhta. Um, civilisti, um, aktivisti, uh, nevladne, pripadniki nevladnih organizacij uh, so vedno žrtev, tako je tudi. Uh, ena državljanka, ki je bila aktivistka skupaj z svojim možem, bila kidnapirana pred štirimi meseci in pozivamo, da ji osvobodijo ali si lahko privoščimo, da uh, eno manjšino favoriziramo na račun druge. Vse te stvari so med sabo uh, bistveno povezane, če gre za spoštovanje osnovnih človekovih pravic do uh, svobode, enakosti in miru. Uh, ter svobode misli. In to velja tako za Iran kot za eh, Rusijo in druge države v Persijskem zalivu. Ampak kako dolga pot je še pred svobodo. Najlepše hvala, gospa eh, Šake, in sedaj za dve minuti, gospa Susa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dejansko smo v zadnjem letu o Siriji sprejeli že več resolucij. Eh, ko govorimo o najbolj ranljivih skupnostih, to ne pomeni, da izključujemo vse druge državljane Sirije in da za nje ne skrbimo. Tudi oni so v hudi nevarnosti in tega se zavedamo. Ogromno pomoči je namenjeno sirijskemu ljudstvu. Eh, tri milijone je sedaj beguncev v sosedskih državah in kaj lahko Evropska unija naredi, kako je to z njo povezano? Še posebej me eh, skrbijo kurdi in palestinci eh, v Siriji, ne pa, da drugi ne zaslužijo naše pozornosti, ampak te dve skupini eh, sta še posebej izpostavljeni nevarnostim. Kurdsko prebivalstvo živi na ir sirsko-iraški-turški meji in nujno potrebujejo humanitarno pomoč glede na položaj, v katerem so se znašli. Spoštovati je treba vse manjšine v državi. Kar pa zadeva palestinsko manjšino, lahko rečem, da jih je eh, pol milijona, eh, ki so prišli v Sirijo iz, eh, kot begunci in sedaj so morali še od tam zbežati kot novi begunci. Mnogo jih je v Libanonu, ne le palestincev seveda, ki, je, ki so pribežali iz Sirije. Seveda je humanitarna pomoč potrebna, vendar ne prihaja do tistih, ki, potrebuje, ki jo potrebujejo zaradi pomankanja politične moči in politične eh, volje eh, na samem terenu. Tako v Armuku, to je eh, begunsko taborišče za palestinske begunce v Libanonu, palestinci so zaprti v tem uh, taborišču in na eni strani um, so žrtv bojev v vladi in bojev v opoziciji. Najlepša hvala, gospa Flotr, za dve minuti. Ja, plus, uh... Eh, Najlepša hvala. Kot smo slišali v Siriji, ni več skupnosti, ki ne bi bile uh, ranljive, odkar se je s uh, eh, Asad odločil, da vse instrumente, ki jih ima na voljo, uporabi zoper vse državljanje. Vsi so nevarnosti. In to je špirala mm, nasilja, ki je neverjetno šest in pol milijona notri razseljenih, številni mrtvi in tako dalje. Napadajo bolnišnice, šole, eh, pogrebne domove in tako naprej. Priča smo bili tudi uporabi kemičnega orožja, priča smo napadom z težkim orožjem, z eksplozivom, s TNT-jem zato da bi uničili čim več, da bi čim bolj prizadeli ljudstvo. Tisti, ki eh, sledijo dogodkom, pravijo, da prihaja do sistematskega eh, zlorabljanja orožja. In surovost te vojne je tista, ki je nevarna za celotno družbo vedno več je tudi para vojaških skupin, sektaških skupin, eh, ekstremističnih skupin, za katere niti nimamo več besed. Palestinci, aramejci, eh, arabci, turk, eh, turkmenci, muslimani, alaviti, kristijani, druzi, vse te skupine so v nevarnosti. In varnost bodo dobile zgolj v svobodni Siriji, kjer se bo ščitilo temeljne pravice ljudi. Kaj lahko naredimo? Imamo zgolj eno izbiro. Podpreti moramo demokratično opozicijo, kljub temu, da je šipka demokratično opozicijo, ki poskuša narediti vse za to, da bi izboljšali situacijo. Hvala lepa, gospa Flotre, sedaj pa govorniki v imenu političnih skupin. Gospa Esaja, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V zadnjem času veliko pozornosti posvečamo Ukrajini, ampak prav je, da imamo razpravo tudi na to temo. Ugotoviti moramo, da ima kriza v Siriji velike posledice tudi na kristijane. Kristijani se povsod po svetu sedaj zbirajo v cerkvah, ampak v Siriji še vedno trpijo zaradi preganjanja, kako so povedali kolegice in kolegi. Gre za vse manjšine in za vse religiozne manjšine, še posebej. Human Rights Watch poroča o tem, kako sirijska vlada onemogoča dostavo človekoljubne pomoči. V nekem taborišču je moralo taborišče zapustiti skoraj milijon ljudi, sirijska oblast pa preprečuje dostavo človekoljubne pomoči. Tja, hvala. Hvala lepa, gospod Sa, zdaj pa gospod Repo za minuto. Arvoisa puhemies. Gospod predsedujoči. spor v Siriji vodi v človekoljubno katastrofo. Tega že zelo dolgo časa nismo videli nikjer druge. Sirijo sestavlja zelo veliko manjšin. Najbolj so ogrožene še posebej religiozne manjšine. Sirija je združena v raznolikosti, tako kot Evropska unija. Gre za skupščino religioznih in kulturnih manjšin. To je bogatstvo, to bi morali ščititi vsi. Verski in politični voditelji morajo stopiti v podporo boju proti terorizmu. Evropska unija mora pokazati, da njene besede nekaj pomenijo. Tudi plemeniti cilji nimajo pomena, če jim ne sledijo dejanja. Preprečiti moramo stopnevanje nasilja v Siriji, pomagati moramo ljudem. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa za dve minuti gospa Bilbao Barandika. Gracias, presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. 150 eh, tisoč žrtov, več kot 6 eh, milijonov ljudi interno razseljenih, več kot 2,6 milijona izgnanih oziroma. Um, beguncev, več kot 500 tisoč palestinskih beguncev, ogromno število otrok in žensk, žrtev eh, spolnega nasilja, ogromno otrok zapuščenih na cestah, eh, kidnapiranja in uboji. To je situacija v Siriji. Istočasno je to posledica tako ravnanja uh, sirskih oblasti kot um, skrajnih um, opozicijskih uh, sil. Uh, po vsem eh, prizadevanju eh, so se zločini enostavno nadaljevali. Moramo ukrepati za svojimi politikami, da bi to katastrofo preprečili, jo ustavili. Le skozi dialog je to mogoče narediti. To je pravi eh, protistrup proti tankom. Potem smo priča izginotju mladega Baska sredi Antwerpa. in naprej nadaljuje v baščini, baskiščini. Očitno ni upanja. Dank, Hvala lepa, gospod Bilbao Barandika. Sedaj pa za minuto gospod Klute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prav je, da danes govorimo o Siriji, da natančno o tem govorimo in prispevki prejšnjih govornikov so pokazali, da obstaja veliko skupnih in tudi ločenih elementov. Stanje je res dramatično, ampak povedati želim, da obstaja tudi nekaj upanja. Kurdska naselja na severu Sirije so zaenkrat ostala zunaj tega nasilja in oblikovali so neke vrste temeljno demokracijo. Zato je več kot milijon Sircev prebegnilo tja, ampak ta regija je sedaj izključena, izolirana, človekoljubne pomoči pa skoraj ni mogoče tam zagotoviti. Gre za mejo s Turčijo. Turčija pa naj bi bila kandidatka za pristop k Evropski uniji, zato bi Turčija morala odpreti svoje meje in omogočiti dostavo človekoljubne pomoči. Lepo prosim za to in uh, to je moj poziv turški vladi. Hvala.

ugotovil, da smo glasovali v Evropskem parlamentu proti nekemu bombardiranju, ki bi mnoge zaščitil, eh, med njimi tudi um, alavite kristjane in druge, um, ki so zbežali pred džihadistskimi teroristi. Evropska unija ni naredila mnogo, da bi pomagala. Um, enostavno moramo preprečiti cije in uh, cionistom, da še naprej uh, oborožujejo džihadiste uh, in uh, pošiljajo na uh, tisoče v, um, morilcev v to državo, pred katerimi drugi bežijo. Hvala, gospod Griffin. Sedaj pa za minuto, gospod Štasni. Hvala, gospod predsedujoči. Podpiram to rezolucijo in vse napore mednarodne skupnosti, da nujno najdejo rešitev za to hudo situacijo v Siriji. Um, v tem konfliktu obe strani um, so krive mnogih zločinov, na milijone ljudi je žrtev, uh, ogromno beguncev vsak teden zbeži iz. Um, Sirije 2,6 eh, milijonov ljudi je zbežalo iz države, 5,6 milijona ljudi je notranje razseljeni. To je ena največjih tragedij modernih časov. Eh, vsi so žrtve, vključno z ranljivimi in nedolžnimi posamezniki, ter uh, etničnimi in verskimi skupnostmi, kot so kristijani. Da bi to rešili, moramo najti demokratično rešitev uh, znotraj Sirije, ki jo bo močno podprla mednarodna skupnost. Pri tem pa seveda moramo pred uh, pravico pripeljati vse tiste, ki so odgovorni za ta grozen spopad. Hvala lepa, gospod. Štasni, sedaj pa gospa obsojamo nespoštovanje mednarodnega človekovega prava eh, nespoštovanje človekovih pravic eh, ter eh, zatiranje in pregon etničnih in verskih manjšin situacija je zelo kompleksna in iskanje rešitve zahteva vključitev vseh nas. Zagotoviti moramo enake pravice za vse državljane, ne glede na njihovo vero ali nacionalnost. Pa treba je posebej zaščititi ženske. Naša politika do Sirije mora biti zelo stroga, ničelna toleranca, ko gre eh, za. Um, spolno zlorabo otrok in žensk, nasilje nad temi skupinami in podobno. Eh, še naprej moramo zagotavljati in pošiljati humanitarno pomoč. In še enkrat naj omenim, da je treba eh, vse skupaj poslati na mednarodno kazansko sodišče. Hvala lepa. Sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedojočega. Tudi tukaj je na seznamu dvakrat več govornikov, kot je časa, začel bo gospod Gžip. Vse <clears throat> vešilke do teh časov v spravi zlagodne. Najlepše hvala za besedo. Vsi napori do sedaj, da bi olajšali krizo v Siriji, so bili za manj. Skoraj polovica sirijskega prebivalstva je eh, sedaj notranje razseljenje, so notranji begunci in vse to je nekaj, kar zahteva vsaj neko reakcijo demokratičnega sveta. Gre seveda tudi za manjšine, ki jih preganjajo v prvi vrsti za kristjane. Svetovno skupnost moramo pozvati, da zaščitijo te skupnosti. Če bomo še naprej čakali, da se eh, prekinejo spopadi, enostavno ne bo več nobenih eh, manjšin, ki bi jih morali zaščititi. Izkoreninjanje bodo. Armence eh, sem videl v Siriji sam osebno in mislim, da si zaslužijo našo podporo. Hvala lepa, gospod Gžib. Sedaj pa gospod Šegedi spoštovane poslanke in poslanci nezadovoljen sem zato ker evropska unija tako slabo obravnava razmere v siriji evropska unija ni zvesta sama sebi dobro vemo da evropska unija ne zastopa samo držav članic ampak bi morala ščititi tudi človekove pravice vem da so razmere zelo zahtevne, celo dramatične. V Siriji je na več deset tisoče mrtvih, Hezbolah je tam zelo aktivna, veliko je tudi drugih terorističnih organizacij, ki so tam aktivne. Ogrožen je mir na Bližnjem vzhodu, etnične, verske manjšine, vsi so ogroženi. Zato bi si že dlel, da bi si Evropska unija bolj prizadevala na tem področju. Evropska unija bi morala zagovarjati človekove pravice in se boriti za nje. Ne bom več kandidiral, ampak prosim vas, da ukrepate mnogo bolj jasno v prihodnosti. Hvala. Hvala, gospod Šegedi. Na koncu pa še gospod Sonik, ostale prosim za razumevanje. Thank you. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V zadnjih mesecih smo priča še večjemu islamističnemu ekstremizmu v Siriji. Prihaja do napadov na verske manjšine, na, do nasilnih dejanj, do uh, spolnega nasilja nad otroki in ženskami. Uh, in seveda do pregona novinarjev in vodi verskih skupnosti. Zaradi tega pozivam sirske oblasti, da zaščitijo vse te žrtve. Ravno tako bi želel izpostaviti, da se spopadi zaostrujejo, da eh, ne gre le za politično vojno, ampak da gre za spopad, ki vključuje etnične in verske dimenzije, ki prinaša ogromno trpljenja za veliko število ljudi. Hvala lepo, gospod Sonik. S tem je konec postopka pritegnite pozornost predsedojočega. Na koncu dobi besedo še komisar Almunija. Thank you very much, Mr. President. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani poslanci in poslanke. Komisija pozdravlja nujno resolucijo o razmerah v Siriji. Še posebej je to pomembno, zato da podpremo najranljivejše skupnosti v tej državi. Razmere v Siriji so še vedno izjemno napete, poteka zelo nasilna državljanska vojna in eh, ne vemo, če se bo kdaj končala, mednarodna skupnost je jasno predstavila pogoje za nadaljevanje eh, razprav v okviru Ženeve 2. Čakamo pa, kaj se bo zgodilo s predsednikom Asadom. Volitve, na kateri bi Asad ponovno zmagal, bi bile parodija, ne bi bile kredibilne. Nasilje nad eh, režimom je privabilo uh, več nasilnih skupin, ki se prav tako vključujejo v uh, nasilje nad državljani. Podpredsednica Kathy Ashton je že večkrat pozvala, da vsi ti akteri uh, odidejo iz Sirije. Režim je prav tako odvisen od zunanje podpore, kar še slabša razmere in zato je teže poiskati rešitev. Še vedno sodelujemo z vsemi deležniki zato, da bi našli politično eh, rešitev, ampak razmere za Sirice so vedno slabše. Evropska unija poskuša narediti vse zato, da bi pomagala eh, sirskim prebivalcem. Pokazali smo, kako lahko prevzamemo vodilno ulogo v mednarodni skupnosti. Prizadevamo si za humanitarno pomoč, dostop do humanitarne pomoči, imamo tudi resolucijo Varnostnega sveta 2139 za podporo beguncem, tudi palestincem. In eh, sircem poskušamo podati tiste osnovne storitve, ki jih potrebujejo. Še naprej si bomo prizadevali za pomoč najranljivejšim Eh, beguncem, etničnim in verskim manjšinam, notranje razseljenim, eh, ženskam, eh, otrokom in manjšinam, tudi kristjanom, ki so vedno večja tarča nasilja. Podpredsednica in visoka predstavnica Ashtonova je izrazila svojo šokir, šokiranost zaradi uboja patra Vanderlukta številni ste o tem prav tako spregovorili. Pater van der Lukt je bil zelo pogumen mož, ki je eh, pomagal številnim, ki so bili ujeti v Homsu. Številni drugi so prav tako že bili ugrabljeni zaradi dela, ki ga upravljajo v svojih skupnostih. Te ugrabitve so rezultat ekstremističnih skupin, ki jih podpira tudi Al-Kaida. Poskrbeti moramo, da so tisti, ki eh, povzročajo takšne vojne, eh, zločine, zločine zoper človečnost, ne bodo ostali nekaznovani. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar Armunija. Prejeli smo sedem osnutkov resolucij. Razprava je konec. Glasovali bomo po naslednji razpravi. Naslednja točka na dnevnem redu so razmere v Severni Koreji. Kot običajno dobijo besedo avtori, gospod Bijelan, za dve minuti.